poročila za danes. Svet je um, predlagal uporabo nujnega postopka po 154. členu v zvezi z naslednjim predlogom. In sicer se glasi eh, predlog eh, uredbe sveta za spremembo uredbe 1150 skozi 2000 za izvajanje sklepa 2007 skozi 436 ES in Eurotom o sistemu lastnih sredstev Evropske skupnosti. To je zelo lep naslov, za katerim se skriva. Uh, tiči aktualno zanimivo vprašanje in sicer kako eh, morajo države članice eh, plačevati prispevke v proračun. Torej, eh, glasovanje o tem bo jutri ob devetih, o tem nujne, nujnem postopku. Po 105. členu od šestem odstavku me je predsednik konference predsednikov odborov prosil, da sporočim naslednje. Odbor ICO nima nič.